in to v tišini, tako da bomo lahko e, začeli z delom. Pred nami je glasovanje. Glasovanje bo potekalo na tem skupnem zasedanju odborov FEM in LIBE. Eh, gre pa za minimalne standarde na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznjivih dejanj. Po dolgotrajnih in težavnih pogajanjih sta se poročevalki končno dogovorili s svetom o novih pravilih za zagotavljanje pravic in podpore žrtvam po zaslugi te direktive bodo vse žrtve, ki so bile žrtve eh, zločina v Evropski uniji, imele iste pravice in tudi uh, višjo stopno pomoči in podpore. Pozdravljamo ta pogajanja in pa veliko zavezanost obih poročevalk po njuni zaslugi in po zaslugi poročevalcev v senci, ki jim vsem čestitam, eh, smo dobili zdaj eh, to izboljšano direktivo. Zdaj besedo predajam predsedniku odbora FEM, gospodu Gustafsonu, ki bi tudi rad podal nekaj komentarjev, preden se lotimo glasovanja. Gospod Gustafson, izvolite. Sam bom govoril švedsko, tako da uh, si prosim nataknite slušalke, če ne razumete mojega jezika. Eh, eh, mi, eh. Hvala, gospod Fernandez Aguilar. Hvala, ker z mano delite predsedovanje. Veseli me, da smo vsi tukaj izbrani in da bomo glasovali o teh predlogih. Mislim, da se moramo vsi zahvaliti obima poročevalkama in poročevalcem v senci. Opravljeno je bilo odlično delo, eh, veliko prizadevanja je bilo vloženega, eh, dobro je bilo sodelovanje eh, s sodelavci in pa s komisijo. Tudi svetu se zahvaljujemo za fleksibilnost, kaj ti omogočil, omogočil nam je, da bomo danes glasovali. Zadovoljen sem tudi zato, ker smo v to poročilo vključili zelo jasno perspektivo o spolu, torej o uh, enakosti med spoloma. Dobre se mi zdijo reference na uh, nasilje uh, moških in pa na pomen enakosti med spoloma. Poročevalki sprašujem, če se želita javiti k besedi. Gospa Parvanova ali gospa Jimenez, si želita spregovoriti? Hvala. Yes, hvala, gospod Gustafson, hvala, gospod predsednik oziroma oba predsednika. Želim se zahvaliti eh, komisiji, ker je dala glas eh, žrtvam. Na ta način bomo zelo izboljšali prostor svobode in varnosti v Evropski uniji. Zahvaljujem se tudi svetu, danskemu predsedstvu, ker je sledilo rdečim linijam, ki smo si jih zastavili, ko je šlo za pravice do uh, tolmačenja, do prevajanja, uh, do zaščite in tako naprej. Um, pomembna je tudi pravica do zaščite, da se prepreči uh, drugotna viktimizacija upoštevali smo vse potrebe, nismo pozabili niti uh, posameznih uh, pravic, uh, ki jih potrebujejo določene kategorije žrtev. Uh, upoštevali smo tudi uh, nasilje med spoloma. Uh, Eh, upoštevali posebne potrebe ljudi, eh, invalidnih in pa mladoletnih. Zahvaljujemo se poročevalcem v Senci in pa svojim sodelavcem, ki so vsi veliko prispevali k poročilu. Mm, zahvaljujem se sama tudi eh, soporočevalki Parvanovi. Hvala vsem vam za vaše prispevke. In če zaključim, naj povem, da bomo zdaj glasovali o poročilu ki bo omogočilo, da bodo državljani bolj varni, ko bo prišlo do uh, zločina uh, oziroma kakršnega koli kriminala. Eh, želim povedati, da smo delali v korist žrtev. Oni to, žrtve to najbolj potrebujejo. Najlepša hvala za pozornost. Much, like also... Hvala gospod predsednik. Tudi sama bi se zahvalila Teresi za odlično partnerstvo, prav tako poročevalcem v Senci in vsem članom obeh odborov. Dokazali smo, da je možno uspešno sodelovanje. Danes je velik dan, kajti sprejeli smo, potem ko smo sprejeli Lizbonsko pogodbo, je danes prvič, ko predlagamo zakonodajo, na področju kazenskega prava, ki eh, ščiti in varuje evropske državljane. Evropski parlament je tukaj dal odločilen prispevek. Mm. Tukaj se upošteva ocena, eh, ki jo podajo žrtve, upoštevajo se specifične potrebe žrtev in pa storitve, ki so jim na voljo. Eh, predvidevamo tudi, da bomo imeli posebno usposabljanje vseh, ki se ukvarjajo z žrtvami zločinov. Vesela sem, da se oba odbora strinjata o eh, temeljnih eh, konceptih glede nasilja med spoloma. Zahvaljujem se tudi danskemu predsedstvu za eh, njihova prizadevanja, čestitke. To je bilo zelo plodno partnerstvo med vsemi institucijami dobili smo zelo profesionalno podporo in pa na svete strani Evropske komisije. Na koncu bi se rada zahvalila še eh, sekretarjatoma obeh odborov za vso pomoč. Upam, da bo ta direktiva prinesla bistvene spremembe v kazensko-pravno zakonodajo v Evropski uniji. Eh, upam, da bomo še v prihodnosti eh, priče takemu dobremu sodelovanju. Hvala. Very much and we will then hvala. Zdaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o kompromisnih predlogih in to elektronsko. E, nikakor ne bom vplival na kolege obeh odborov, kako naj glasujejo. E, vendar pa upam, da nam mi ne bo treba še enkrat skozi vse predloge sprememb Torej, najprej pa, kot rečeno, bomo glasovali o kompromisih. To glasovanje bo elektronsko in če bodo kompromisi sprejeti, bomo, bomo potem prešli kar na končno glasovanje. E, 5.39. Has everybody voted? Ste vsi glasovali, ne še? dve osebi manjkata, še ena. Zdaj pa je nekdo preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. Mislim, da je sprejeto. Zdaj pa kar končno glasovanje na strani 41 tudi tu elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. In to je resnično, resnično sprejeto z veliko večino in čestitke poročevalkama. And thereby this meeting has come to an end, so thank you very much for to everybody. Eh, s tem je to skupno zasedanje končano. Eh, najlepša hvala vsem in vsem želim lepe počitnice.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 Hello. Please. Thank you all. Thank you. Hvala vsem. Poslovili smo se od kolegov iz odbora FEM. Vedno smo veseli tako plodnega sodelovanja med obema odboroma, ki vedno držita skupaj. Zdaj pa je čas, da člani odbora Libe uh, opravimo glasovanje. Imamo nekaj poročil, ki so izključni pristojnosti odbora Libe. Nadaljujemo torej s točko 15. Gre za poročilo zaščita otrok v digitalnem svetu. Ana Het je poročevalka. Cilj pa je, da sprejmemo ta osnutek mnenja. Bomo kar začeli z glasovanjem, kot je predvideno. Prosim, bodite pozorni, da bomo lahko kar najhitreje nadaljevali. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog tri. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Pet. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 16. Kdo je za? Želite, da preverimo 15. predlog spremembe? Preverili bomo predlog spremembe 15. Glasujemo. EPP, EPP, too many, team, three too many. Tri je preveč za e LS. Tri je preveč. Prosim, v LS uh, eh, upoštevajte ta namik, zdaj je dobro. We should start again? No? Bi morali še enkrat glasovali? Glasovati? Ne, konec glasovanja. 30 za, 23 proti sprejeto. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Osemnajst. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, To je bilo sprejeto s kompromisom 10. Kompromis 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Samo EPP je glasoval za in ECR, ECR, drugi pa proti, torej zavrnjeno. 46. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, zdaj pa bomo glasovali o besedilu, kot je bilo spremenjeno, torej o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Šestinpetdeset za, nihče proti, dva sta se vzdržala. Čestitke, gospe Het. Prehajamo na tretje glasovanje. Gre za direktivo parlamenta in sveta in sicer eh, glede pravice do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravice do komunikacije v primeru prijetja. Predlog direktive je to poročevalka pa gospa Antonescu. Začeli bomo z glasovanjem. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe dve. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 45. Za? Proti? Vzdržani? sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani sprejeto. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 4, ločeno glasovanje, glasovanje po delih. Glasujemo o delu Introduction Plus, torej uvod plus črka A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 89 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno, tega bomo preverili in to hitro. 89 glasujemo. 2 iz ELS preveč, minus 2, minus 1, še vedno 1 preveč. Je zdaj v redu? Konec glasovanja. 19 za, 37 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Ta je bil umaknen. 98 je na vrsti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo 99, eh, glasujemo. ELS, spet vas je preveč, zdaj je v redu. Kakšen pa je rezultat? Konec glasovanja. 27 za, 28 proti, žal mi je, ampak to je zavrnjeno. Osemindvajset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Osemindvajset, ena. I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105, glasovanje po delih. Drugi del. Samo drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Tretji del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 106. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 109 za. Proti. Vzdržani. Ne ni bilo jasno, bomo preverili. 109 glasujemo. Spet eden preveč iz LS, zdaj je v redu. Konec glasovanja. 21 za, 37 proti, zavrnjeno. Kompromis 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 111 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Ni bilo jasno. 33 bomo preverili. Morate dvigovati roke, da bo rezultat jasen. Zdaj pa glasujemo o 33. Konec glasovanja. 41 za, 16 proti. To bi moralo biti jasno, če bi dvignili roke. Zdaj pa je jasno. 128 za proti, vzdržani zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 34, eh, kdo je za? 34 postane brezpredmeten. Po mojem seznamu ne, pravi predsednik. Imam star seznam, torej ta postane brezpredmeten. Kompromis deset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Pridemo na kompromis enajst. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe petnajst. Kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjeno. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Številni amadmaji eh, postanejo brezpredmetni, 37 je na vrsti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 je identičen. Kompromis 13, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti kompromisni predlog 14? Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. 26 eh, za, 30 proti, to je bilo zavrnjeno, ja, prav ste imeli. Ta naj bi postal brezpredmeten, ampak da, kompromis je bil uh, zavrnjen. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 37. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 146. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 149 za, proti vzdržani sprejeto, 150 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto. 19. sem preskočil, se upravičujem, pravi predsednik. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno kompromis. 15 ali 38. O tem smo že glasovali. Kompromisni predlog 15. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 152 za. Proti? Zdržani sprejeto. 154 za. Proti? vzdržani sprejeto, 155 za, proti, vzdržani sprejeto, 39 za, proti, vzdržani sprejeto, 40 za, proti, vzdržani sprejeto, 157 za, proti, vzdržani sprejeto, 158 za, proti, vzdržani sprejeto, 159 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 41 za, proti, vzdržani sprejet, to 162 za, proti, vzdržani sprejeto, 164 za, proti, vzdržani sprejeto, 42 za, proti, vzdržani sprejeto, 165 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, vzdržani sprejeto, 167 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 168 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 170 za, proti, vzdržani, sprejeto, 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 175 za, proti, vzdržani. Gospod predsednik, eh, vprašanje imam glede predloga spremembe, o katerem smo glasovali. Tam, kjer smo imeli glasovanje po delih. 17. kompromis. Tukaj bi rada preverila, kakšno je bilo glasovanje, kajti zame je pomembno to glasovanje po delih. E, mislim, da tega nismo upravili tako. Rada bi vedela, ker je to pomemben predlog spremembe, pomembno glasovanje. Gre za člen 13 in tukaj imamo glasovanje po delih. Zdi se, oziroma to je člen 13, kompromis 17, ampak pravzaprav imam eh, v stolpcu na robu napisano, da je to ločeno glasovanje oziroma glasovanje po delih. Še enkrat bomo glasovali, ker eh, ta glasovalni seznam, ki ga imam pred sabo, ni jasen. E, številke so se spremenile, prejšnja 18 je zdaj 17 in tudi ni jasno, ali sta pokrita oba odstavka ali ne. Glasovanje po delih bomo imeli, pa naj prej glasujemo o prvem delu, prvem odstavku eh, gle, pri kompromisu 17. Najprej odstavek 2 kompromisa 17. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo. Paragraf 2 of compromise amendment. Odstavek 2 eh, kompromisnega predloga 17. Glasujemo. IPP. E Pri socialistih je eden preveč tokrat. Now? Now? Kako je zdaj? Konec glasovanja. 34 za, 23 proti, sprejeto. Zdaj pa drugi del glasujemo. Oziroma ročno bomo glasovali, kdo je za, proti. Zdaj pa je jasno, sprejeto. E, zdaj smo pri 175, kjer smo prej zaključili. E, stran 13 na mojem seznamu. So, it's amendment 175. Predlog spremembe 175. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. 177 za. 176 se popravlja predsednik. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. 177 ta je bil umaknen, tega tudi ni na mojem seznamu. Oprostite, ampak ta seznam je res uh, zmeden. Kompromis 18. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Uh, eh, 105. Glasovanje po delih ne, ta postane brezpredmeten. Pridemo do 44. predloga spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 1. Would you, would you in block? One to seven. One to seven. Okay. Okay, the one to seven. Od 1 do 7 uh, eh, glasujemo v svežnju. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromis 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 48. Za? Ustni predlog spremembe je to. Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromis 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Tako, prehajamo na 50. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 11 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 21 za? Kompromis 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Prehajamo na 51. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 14 umaknjen, 55. Is it my, so, sorry, is it my mistake or did we skip? Ali je moja napaka ali smo preskočili 54. predlog spremembe? Po kompromisnem predlogu 21 je še 54. predlog spremembe. We, we Mislim, da smo ga preskočili.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 da o tem še moramo glasovati. Je to v redu, glasovali bomo, ker ta ostaja kljub kompromisu. Kdo je za? Za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Now it's killed. <laughs> Now, I'm, I'm sorry. I'm sorry about that. So, and, and, and, and I'm, Now it goes, listen, it goes to 14. Zdaj smo pri 14. predlogu spremembe, nekaj eh, zapletov je bilo s seznamom. 14 torej. En del je bil umaknen, en del pa ostaja. Eh, glasujemo o tistem delu, ki ostaja. 14. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. 55 za. 1 proti, vzdržani, zavrnjeno. 56. Vr. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverili bomo 60, eh, ker ni bilo jasno, glasujemo. Ni zdajle se en preveč. Zdaj je v redu. Kakšen je rezultat? 29 za, 28 proti. Sprejeto. Žal mi je, gospod Busudil, vaš predlog spremembe je sprejet. So, 60, so now we're going. 60 je bilo to, zdaj pa 61. Kdo je za? proti, vzdržani, mislim, da je bilo zavrnjeno. Ne, bomo preverili, ampak prosim, eh, dvigujte roke, ker ni vedno jasno. 61 glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 27 proti, sprejeto. Kompromis 23, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti proti vzdržani sprejeto, 66 za, proti vzdržani zavrnjeno, 67 za, proti vzdržani zavrnjeno, 68 za, proti vzdržani zavrnjeno, 69 za, proti vzdržani zavrnjeno, Bomo preverili, če želite. 69. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za 30 proti zavrnjeno. E, razumem, da ste utrujeni, ampak prosim, dvigujte roke, da bodo rezultati bolj jasni. 17. Kdo je za? Proti. smo zdržani, sprejeto. 70 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 24 za, 17, 70 je bil zavrnjen. no. 17 je bil sprejet, 70 je bil pa zavrnjen. Zdaj pa kompromis 24. Za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo zavrnjeno. E, videti je bilo tako, ampak bomo preverili, če želite kompromis 24 glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 29 proti, zavrnjeno. Zdaj prehajamo na predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, zavrnjeno z isto večino. E, 20, ne 72. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, 76 za, proti, vzdržani, sprejeto, 76 za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo sprejeto. 77 za, proti vzdržani, sprejeto. 78 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 25 za, proti vzdržani, sprejeto. 80 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo na. 82 za, proti vzdržani sprejeto, 25 za, proti vzdržani sprejeto. Prišli smo, imamo še horizontalni predlog spremembe. Horizontalni predlog spremembe je to v redu, to pomeni ne vertikalni. Pa poglejmo. Pa glasujmo še o tem horizontalnem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Pa še končno glasovanje o celotnem besedilu, kot je bilo spremenjeno. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja.

Sedaj pa so mi dali drug glasovalni seznam in upam, da mi bo uspelo preprečiti zmedo in da ne bom delal toliko napak kot doslej. Sedaj pa o poročilu Trianta Filidis pravi predsednik. Mi je žal. Right. Wow, and we are late. So we yes, yes, yes, yes, yes, still. Voting on the draft report. Ne, glasujemo o domnevnem prevozu in nezakonitem pridržanju ujetnikov strani ameriške obveščevalne agencije CIA, CIA v evropskih državah. Nadaljne ukrepanje po poročilu odbora TDP in sicer poročevalka je Ellen Flutre. Glasujemo o kompromisnem predlogu 1 za, proti vzdržani sprejeto. Štiriinpetdeset za, proti, vzdržani sprejeto. Afet ena, ne, kompromisni predlog dve, za, proti, vzdržani sprejeto. 67 za, proti vzdržani sprejeto. Ček. To želite preveriti? 67 elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Now close. Konec glasovanja. 25 za, 27 proti zavrnjeno, prav ste imeli. 68 in 69 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite prebiriti? Dobro, bomo prebirali. 69 in 68 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Eden preveč z vrst ELS kakšen pa je rezultat. Enega moramo otegniti od ELS, 29 za 26 proti sprejeto. 73 za proti vzdržani. Sprejeto. No, prosim, dvigujte roko, drugače eh, enostavno ne vidim, ali ste za ali proti. 74 za proti vzdržani vzdržani sprejeto. 75 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. Tako da lahko gremo kar na kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. In potem nadaljujemo pri kompromisnem predlogu 6 za proti vzdržani. Sprejeto. E, predlog spremembe 93 za proti vzdržani zavrnjeno. Dobro, bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 93. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Spet eh, preveč ELS-ovcev. Torej, iz vrst ELS 29 eh, proti 26 za zavrnjeno. 94 mm, za, proti vzdržani zavrnjeno. No, dobro, bomo preverjali, ampak še enkrat, bolj jasno dvigujte roke. Bomo preverili. 94. Elektronsko glasujemo. One PP too many. Spet eden preveč iz ELS. Devetindvajset eh, za 27 proti sprejeto, ampak pomagalo bi, če res eh, jasno dvignete roko, da se vidi. Kompromis 7 za proti vzdržani. Sprejeto. Nadaljujemo pri kompromisu 8 za proti vzdržani sprejeto. 108 za proti vzdržani zavrnjeno. 109. A želite preveriti? 108. Dobro, elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 108. Glasujemo. Kot vedno, eden preveč iz ILS. E 29 za, 26 proti sprejeto. Sto deset za proti vzdržani sprejeto. Sto enajst za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis devet za proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo pri 116. Ne, 113. Torej, po mojem seznamu to odpade 113. 116 za. Proti. Zdržani mislim, da je zavrnjeno. Bomo preverili.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 aren't you the one too many PP? <laughs> Neke težave so pri glasovanju. Če je Torej, vi ste proti, nekdo ni mogel glasovati. Bomo ponovno preverili 116. 116 ponovno elektronsko glasujemo. Sedaj pa glasujte tako, kot res želite. Dva sta preveč iz ELS. Še vedno en preveč. One PP too many. En je preveč, konec glasovanja. 28-28, isti rezultat zavrnjeno. gospod Ilčev, vi ste iz vrst ELS. Torej, en je pozabil uh, glasovalno kartico ali jo je z, um, um, zgubil, um, ampak on je proti in to je treba upoštevati. Pa še eno zelo enostavno vprašanje. Kaj delajo svetovalci Evropske ljudske stranke? Oni bi morali uh, prešteti, koliko jih je tu. Torej, 116 je na vsak način zavrnjeno. Tu smo si enotni. 119, 119 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto sledi 121 za, proti vzdržani sprijeto. 122 za, proti vzdržani sprijeto. Ali naj res preverimo 122 elektronsko glasovanje? There was one PP too many. Now let's say, now, now it's done. Now let's close. The vote is... Konec glasovanja. 24 eh, za, 30 proti zavrnjeno. Sledi eh, glasovanje o kompromisnem predlogu. 123 za, proti zdržani sprejeto. Ali bomo tudi to preverili? 123. 123. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. 28 za 24 proti sprejeto. Kompromis ni predlog 11 za proti vzdržani sprejeto. 125 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za. 125 in 126 sta identična. But they are identical to 124. Torej, identična z ena. 24 in za 100 sta pred, brezpredmetna predloga 125 in 126. Glasujemo o 128 za, proti vzdržani. No, mi imamo danes problem z rokami. Elektronsko glasovanje. 128. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 against 28 is rejected. So, 128 zavrnjeno. 129 in 130 sta identična. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili. O teh identičnih predlogih sprememb glasujemo. Konec glasovanja. 27 proti 29 za sprejeto. 134 za. proti. Kaj delajo socialisti? Jaz ne vidim rok socialistov v dvorani. Torej, če ne dvignete roke, eh, dvignete roke, tudi ne vem, kako glasujete. Dobro. Ali bi lahko nadaljevali samo z elektronskim glasovanjem, ker preverjamo praktično vsak amanma? Ali naj glasujemo elektronsko? Sprašujejo tudi drugi v dvorani. Če ne, prosim, jaz vem, da vas malo utrudi, če morate skozi dvigati roko, ampak eh, mi druge šanse nimamo, da vidimo. No, prosim, da jasno pokažete, a ste za ali proti. 134 za, proti, vzdržani. Mislim, bomo preverili. 134 prebirjama. Checking, one, three, four. Glasujejo 134, glasujemo elektronsko. ELS, en preveč, to bomo odšteli. In to je. So many. Now. Discounting, now. Discounting one PP, please. I mean, now, please, please, please. We yeah, need, we need, we need one PP too many to go. Yes. We got it. What do we... No, zdaj pa imamo rezultat. 29 za, 27 proti sprejeto. Gospod predsednik, eh, eh, vprašanje v zvezi s poslovnikom. Kateri člani pa so pravzaprav prisotni in kdo ni prisoten? Eh, tisti ki so odveč tu, naj zapustijo dvorano, drugače se ne spoznamo, tako ne deluje. 135 za. 135 za. Proti. Sprejeto. 136 za. proti vzdržani sprejeto. 137 za. Proti sprejeto. 138 in 139 sta identična za. Proti vzdržani sprejeto. Ne, se opravičujem. Bomo preverili. 139. Preverjamo elektronsko. Now it's open, now it's closed. Konec glasovanja. 25 za 27 proti zavrnjeno. 140 in 141 sta spet identična za proti, vzdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 želite elektronsko preveriti. Dobro, elektronsko glasovanje. Štiri konec glasovanja. Please discount now. Now. ELS eden preveč. Okay. Yes, okay. We got, we're going electronic check. Elektronsko glasovanje 79 za 27 proti eh, sprejeto. Amandma 1, začetek glasovanja. Sedaj bomo kar elektronsko glasovali o vseh predlogih sprememb. Eh, konec glasovanja. Zavrnjeno. Dva. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amen matri. Začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 4 za oziroma začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 7 in 8 sta identična. Glasujemo. Now closed. Zavrnjeno. Kompromis 12. Now open. now closed. Sprejeto. 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11. Glasujemo now closed. Sprejeto. 13. Now closed. Sprejeto. 14 z ustnim amandmajem. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 za, eh, glasujemo. Tolmači žal ne slišijo, kaj nekdo govori v dvorani. Gospod Ilčev nima kartice in glasuje za. Se pravi, da je prejšnji amandma sprijet. No, no. put it in the minutes, but it doesn't change the vote. Okay. okay, we'll put your vote. No. Vaše glasovanje bomo sprejeli v zapisnik, ampak to ne spreminja rezultata glasovanja, pravi predsednik. Žal tolmači ne slišijo, ker eh, govorniki nimajo vključenega mikrofona. I mean, shall we repeat the vote? Ali naj ponovimo glasovanje? V redu, bomo ponovili elektronsko glasovanje in gospoda Ilčeva bomo prišteli. On nima kartice sabo, ponovili bomo glasovanje. 16. 16. Glasujemo elektronsko. The vote is open. Now the vote is closed. Konec glasovanja. Devetindvajset za, osemindvajset proti, vi glasujete za, trideset proti, osemindvajset ne spreminja izida, pravi predsednik. Sedemnajst. Začetek glasovanja konec glasovanja. Sprejeto 18 za oziroma glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Closed. sprejeto. 19. Po delih prvi del. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 20. Se opravičujem, drugi del predloga spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Oprostite, zavrnjeno. Ilčev, Gospod Ilčev, kako ste glasovali? Vi ste glasovali za, ampak to je še vedno potem zavrnjeno.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 30 proti 29, to je potem sprejeto. Torej, če nekdo naredi napako, naj to ne vpliva na eh, rezultat, kakršen je prikazan na zaslonu. Lahko popravijo glasovanje, ampak to ne spremeni izida glasovanja. To redno tako prakticiramo na plenarnih zasedanjih. Gospa Latford. Torej, če ni poimensko glasovanje, ker ni poimensko glasovanje, je postopek tak, da um, glasujemo z roko in potem se to prešteva. Če to delamo z glasovalnimi karticami, ki nadomešča običajno glasovanje, potem ni nujno, da ima glasovalno kartico sabo. Drugače pa ustrajam na tem, da enostavno preštejete dvignjene roke. Vi ste prav gotovo opazili, da že glasujemo več kot eno uro. In nekateri so rekli, da naj elektronsko glasujemo. Torej, to ni poimensko glasovanje, gospod predsednik. Ampak, če gremo zdaj štet roke, bo to večno trajalo, pravi predsednik. Vedno imamo malo manevrskega prostora tu v odboru. In pravzaprav um, ni nujno, da ELS ustraja na pravilih, ki jih sploh ni, pravi gospod Ludford. Chair, yes. Chairman, yes. Chairman, the EP gospod eh, predsednik. Evropska ljudska stranka jih ima 29 ali 30, ne, imajo neko napako. Večkrat so imeli napako in mi enkrat. In potem smo poskusili vas prepričati, da popravite to in potem je to problem. Ampak prej je Evropska ljudska stranka imela neštetokrat enega preveč. Bomo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 konec glasovanja in kaj vidimo? 30 proti 27, sprejeto. In gospoda Ilčefa še sploh nismo glas, eh, šteli, ki je tudi za. To je v redu. 20. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. 29 against 20. 29 za 28 proti sprejeto 21. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za 29 proti zavrnjeno. 22 za oziroma elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 26 za 30 proti zavrnjeno 24. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno 25. 25. Ustraja predsednik? Ne, 26. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27. Glasujemo. 27. Konec glasovanja. zavrnjeno. 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29. Glasujemo. Now closed.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

33, 33, oprostite. 33. Kompromis je umaknjen, zato glasujemo o 33. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 34. Zavrnjeno. 35. Oziroma, gospod Mišel, vi ste proti? A je prišlo do napake, ali, kaj, ali ni, vaš, ni deloval vaš aparat, ampak vi ste proti? No, ampak na vsak način je ta pr predlog spremembe zavrnjen. 35. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Adopted. Sprejeto. 36 z ustnim predlogom spremembe. Glasujemo.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 sprejeta. Kompromis 14. Glasujemo. Now closed. Adopt. Sprejeta. 54. Okay. 45.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 Glasujemo. Kompromisni predlog 15. Konec glasovanja. Sprejeto. 51 za oziroma glasovanje po delih prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Adopted. Vse prijeto, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Elektronsko glasovanje. Začete glasovanja. Konec glasovanja. No, kakšen je rezultat? Zdaj. 50 za, 2 proti, 5 se jih je vzdržalo čestitamo gospi Flotore. No, nismo si pričakovali, da bo tako eh, trdo to glasovanje, ampak gospa Flotore, hvala za dobro opravljeno delo. Torej, sedaj me bo nadomestila gospa Kinga Gal, ki bo nadaljevala predsedovanje. Eh, v te, na tej seji, ker imam nujno drugo obveznost. Uh, gospa Helmajer eh, se želi javiti k besedi, izvolite. Eh, gospa predsedojoča, čisto na kratko sem želela reči, da je pomotoma pri amandmaju 5 zapisan mi, eh, minus na glasovalnem seznamu LS in tam bi pravzaprav moral biti plus. To je predlog pri pombe 5. Eh, tam je za eh, ELS plus. Hvala, Monika. Torej, začnimo z glasovanjem. Predlog spremembe 9 za proti vzdržani, sprejeto. Deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst za, proti. E, tega pa ne vidim dobro, tako da bomo preverili. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Glasovanje še poteka prosim, glasujte. Zdaj pa je konec glasovanja. 51 proti, 4 je za, torej tu je prišlo do napake, zavrnjeno. 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na 19 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na, na kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. 27 za proti vzdržani sprejeto. 28 za proti vzdržani sprejeto. Ta postane brezpredmeten, tako da 29. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Še enkrat, 30. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 34, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 36, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 38 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 50. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 51 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 52. O tem bomo kasneje eh, glasovali pod kompromisom 9. Zdaj pa 53 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 54 za proti. To pa ni bilo jasno, tako da ga bomo preverili. Predlog spremembe 54. Glasujemo. En izjelec preveč. Zdaj je v redu. 29 za, 24 proti. Dva sta se vzdržala sprejeto. 55. Kdo je za? Proti vzdržani. Eh, morda je rezultat enak, ampak bomo vseeno preverili. 55 glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 27 proti, 2 vzdržana, zavrnjeno. 57, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 8, ne, moramo še o čem glasovati. Povedali so mi, da moramo glasovati o 56, ker je bil zavrnen 55. predlog spremembe. Zdaj pa 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto? Zdaj pa kompromisni predlog 8. O kompromisu 7 smo glasovali in je bil sprejet. Zdaj pa kompromis 8. Za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj prehajamo na 65. predlog spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 69. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 25 proti, 2 vzdržana, sprejeto je bilo. Eh, oprostite, sam sem eh, želel glasovati proti in tudi gospod Ilčev je glasoval proti, torej je 27 proti 27 in je zavrnjeno. Torej, zavrnjeno. 28, kdo je za? Eh, predsedujoča se popravlja. 68, kdo je za? Proti vzdržani. Preverili bomo predlog spremembe 68. Glasujemo. Close the vote. Konec glasovanja. 26 za, 25 proti, 2 vzdržana, sprejeto. In gospod Ilčev je tudi glasoval proti, torej jih je 26 proti in je zavrnjeno. Predlog spremembe 73, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 9 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Vzdržani. Tega bomo pa preverili. Prosim, glasujemo o drugem delu. Drugi del kompromisa 9. Drugi del. Konec glasovanja. 24 za, 29 proti, 30 proti, tako da je zavrnjeno ne glede na to, ali ste vi za ali proti, je to zavrnjeno. Zdaj prehajamo na predlog spremembe. Gospa Guillaume, želite kaj povedati? Euh, Se opravičujem, imam vtis, da o določenih predlogih sprememb nismo glasovali. 68, 77. 70 in 70. E, to je brezpredmetno zaradi tega, ker je zavrnjen 69, saj imam vtis, da je tako. O teh moramo glasovati. 70, 71 in 72. 70 najprej. Kdo je za? 70 te tri smo izpustili. Predlog spremembe 70, kdo je za, proti, vzdržani. Težko je reči, tako da bomo preverili. Glasujemo. Predlog spremembe 70. Konec glasovanja. 25 za 28 proti, en vzdržan glas zavrnjeno. 71, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ista večina verjetno. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. O 73 pa smo že glasovali in je bil sprejet. Kompromis 9, eh, tukaj smo sprejeli prvi del, drugega pa ne. Zdaj pa predlog spremembe 75, če se strinjate. Prosim, dvigujte roke. 75, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 76 za, proti vzdržani sprejeto. 77 za, proti vzdržani. Težko je reči tako da bomo preverili. Predlog spremembe 77 glasujemo. Eden preveč pri EPP. Prosim, uredite to, zdaj je v redu. 25 za, 26 proti, 2 vzdržana, zavrnjeno. kompromis 10. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 80 za. Proti vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Bomo preverili. 80. Glasujemo. close the vote? Konec glasovanja. 25 za, 29 proti. Zavrnjeno. 81 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti. Vzdržani sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 12 oziroma kompromis 12. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 91 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 13 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Prosila bom, da to preverimo. Glasujemo o drugem delu. Konec glasovanja. 21 za 32 proti. Zavrnjeno, žal mi je, tega prej nisem videla. 92, kdo je za, proti, ne, ta postane brezpredmeten. Gremo na predlog spremembe 96, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 14, za, proti, vzdržani, sprejeto. 101, kdo je za, proti, vzdržani, prejeto preverili bomo. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 25 za 28 proti. Zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak raje preverimo. Glasujemo. Predlog spremembe 102. Konec glasovanja. 30 za, 23 proti, en zdržan glas. Sprejeto 103. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. 106. Kdo je za? proti. Oprostite, se bo pravila predsedujoča proti. To je bilo sprejeto 107 za, proti. Sprejeto 108 za, proti. Vzdržani sprejeto 109 za, proti. Vzdržani sprejeto 110 za, proti. Vzdržani zavrnjeno 111 za, proti vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto. Lahko pa preverimo 111. Glasujemo. Favor, 41 za, 12 proti, uh, torej sprejeto kompromis 15 eh, za, proti vzdržani sprejeto. 117, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 16, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 17 v dveh delih. Eh, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani. Preverili bomo drugi del kompromisa 17. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 40 proti, zavrnjeno. 118, ne, ne, zdaj prehajamo na 122. Oprostite. Torej 122, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, zelo težko je presoditi. Še enkrat, dvigujte roke, 123, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo vseeno. Glasujemo predlog spremembe 123. Konec glasovanja. 23 za, 13 proti, 18 vzdržanih. Sprejeto. 124 za, proti, 18 vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 126 za, proti, vzdržani, sprejeto 127 za, proti, vzdržani. Preverili bomo 127, glasujemo. Konec glasovanja, 25 za, 29 proti, zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani. Preverili bomo 129. Glasujemo. I close the vote. 27 in... Konec glasovanja, 27 za, 25 proti sprejeto. 131 za, proti sprejeto sprejeto, 132 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, mislim, ampak bomo preverili. 132 glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 36 proti, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani sprejeto, 134 za, proti, vzdržani sprejeto, 135 za, proti, vzdržani sprejeto, 136 za, proti, vzdržani sprejeto, 137 za, proti, vzdržani sprejeto, 138 za, proti, vzdržani sprejeto, 140 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak nisem videla, da bi socialisti glasovali. 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 za. Samo o drugem delu glasujemo. Pri 143, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 ta postane brezpredmeten, 139 za, proti vzdržani sprejeto, 144 za, proti vzdržani, mislim, da je bilo sprejeto, 145 za, proti vzdržani, preverili bomo, 145, glasujemo. I close the vote. Konec glasovanja. 24 za, 29 proti zavrnjeno. 146 za, proti vzdržani. Preverili bomo tudi tega. 146 glasujemo. Konec glasovanja. 24. 24 za 29 proti, zavrnjeno. 147. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 148 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 149 in 150 sta identična. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverili bomo ta dva predloga spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 26 proti, 27 proti pravzaprav, ampak sprejeto. Prehajamo na. 156. predlog spremembe, kdo je za, proti. Sprejeto. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti. Hmm. Težko je, spet bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 18 proti, sprejeto. Zdaj pa citati in uvodne navedbe. 1 za, proti, Vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo. Predlog spremembe ena. Konec glasovanja. 25 za, 29 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Mislim, da je bilo zavrnjeno. 3. Kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno, šest za, proti, vzdržani, preverili bomo, predlog spremembe šest, glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 29 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 18 v dveh delih. Prvi del, eh, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Želite, da preverimo? sprejeto. Zdaj pa kompromisni predlog ena, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Pa še končno glasovanje, elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 47 za, 4 proti, 2 vzdržana. Čestitke, gospe Holmajer. The last vote for today. Še zadnje glasovanje za danes pa je osnutek mnenja o kazenskih sankcijah za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo. Poročevalka je gospa Boskurt. Gospa Buskur, želite besedo? Ne, tako da lahko kar začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 17 in 18, te dva nista dopustna, tako da bomo začeli pri predlogu spremembe 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 20 je bil umaknen, 6 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti vzdržani sprejeto, 8 umaknen, 21 za, proti vzdržani sprejeto, 22 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani sprejeto uh, uvodne navedbe. Kompromisni predlog ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvanajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Trinajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti vzdržani sprejeto. 2. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. In še končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Please vote. The vote is closed.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 Okay, I, I, uh... No, bomo takoj dali besedo gospodu Fontani in potem dobi besedo predstavnik komisije in tudi predstavnik ciperskega predsedstva. Gospod Fontana, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. No, uh, uredba, o kateri moramo. Uh, povedati svoje mnenje, se nanaša na sklad za migracije in azil ter sklad za notranjo varnost. Gre predvsem za uh, večletni finančni okvir do 2013, ko je vsak sklad imel predvidena določena sredstva, sedaj pa komisija predvideva horizontalne določbe, ki bodo veljale za vse sklade. In ta Uredba je torej um, del svežnja štirih uredb, ki bodo oblikovale um, finančne okvire za notranje zadeve. Gre za načrtovanje, za upravljanje, za nadzor do, zaključi, do zaključka eh, programov in do obračuna. Torej, spremembe, ki jih predlagam temu odboru, grejo predvsem v tri smeri. In sicer poudarek je na načelu subsidiarnosti, potem vključitev lokalnih oblasti v postopke, da bi vse stvari tudi poenostavili, kar zadeva uporabo finančnega instrumenta, ne da bi eh, temu žrtvovali nadzor, kontrolo, ki se mi zdi pomembna. Večino, večina predlogov sprememb eh, poudarjajo predvsem načelo subsidiarnosti. E, torej, spe, treba je upoštevati specifični kontekst vsake države. In seveda tudi e, to mora biti v skladu s prioritetami in politikami Evropske unije. Pri tretjem členu se komisija osredotoča na tesno sodelovanje z, omejuje na tesno sodelovanje z državami članicami in mislim, da je pomembno, da dodamo tudi regionalne in lokalne oblasti in državljane. Torej načelo subsidijarnosti eh, navajamo tudi pri preglednosti oziroma tam, ko država članica za 90 odstotkov želi povečanje sredstev. Zdi se nam pomembno, da zagotovimo, da ustrezna država predstavi, predloži potrebno dokumentacijo in da tak, ko prošnjo tudi ustrezno utemeli na osnovi ustreznega člena. Torej, kar zadeva regionalne, lokalne oblasti, naj leti pomagajo izboljšati kakovost eh, kontrole pri različnih raziskavah in preiskavah. Eh, gre za 29. člen 5. odstavek točka 2. In isto velja tudi za določbe za učinkovito delovanje nadzora in upravljanja, člen 29, 6 odstavek. Dve, dva predloga sprememb sta bila tu vključena. Od komisije zahtevamo, da vzpostavi sistem spremljanja za vsak sklad, kar zadeva eh, nujne primere, torej gre za eh, dajanje eh, na voljo ustreznih sredstev in tudi za uporabo teh sredstev. In eh, mehanizem spremljanja naj bi uporabili tudi za tretje države, predvsem 29. člen eh, točka 2b. Potem imamo predloge sprememb za odločilno vlogo ali tudi informativno in posvetovalno vlogo Evropskega parlamenta, naprimer sedmi člen, drugi odstavek, osmi člen, prvi odstavek in tudi deseti člen, prvi odstavek, točka ena. Kar zadeva vlogo parlamenta, želim predvsem povdariti, da vključitev poslancev naj ne vpliva na podaljšanje postopkov, ko bo komisija, če komisija torej um, odloči, da bo zagotovila nujno pomoč, mora parlament biti obveščen o tem. 8.4, člen 8.4. Torej, tu smo pripravili več eh, predlogov spremem za okrepitev teh odnosov. Seveda pa nismo hoteli preveč obremenjevati besedila komisije, ki se nam zdi dober. Želeli smo samo dodati lokalne oblasti ob nacionalnih državah. Seveda vemo, da Eh, je treba upoštevati, da imajo eh, v 27 državah različno administracijo in ne bo vedno lahko vključiti lokalnih ali regionalnih oblasti, ampak ker je načelo subsidarnosti pomembno načelo, mora pač vsaka država potem odločiti, eh, katera je najboljša pot za vključitev drugih ravni. Jaz bom rad odgovoril na vaše pripombe na konstruktivne kritike. Hvala in pričakujem pripombe. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Hvala. Hvala poročevalcu za pripombe. Želim nakratko predstaviti poglede komisije na nekatere točke, ki so bile poudarjene. Seveda pozdravljamo poudarek eh, oblastim nad, eh, pod nacionalno ravnjo, kar zadeva izvajanje teh skladov. In v predlogu smo povdarili pomen partnerstv znotraj držav članic. Torej, še enkrat najlepša hvala poročevalcu za to, da to povdarja vloga držav članic pri sistemih nadzora in upravljanja ne sme Eh, nekako zvodeniti s tem, da se ta pristojnost daje naprej regionalnim ali lokalnim oblastim. Tu moramo biti seveda tudi previdni, ko gre za prenos pristojnosti na podnacionalno raven. Kar zadeva 12. člen eh, amanma 13, kjer eh, se omenjajo regionalne in lokalne oblasti, poročevalec predlaga, da naj bi bilo možno, da se nacionalni programi tudi spremenijo na pobudo regionalnih in lokalnih oblasti. Torej, programe, ki jih predlagamo, je seveda možno prilagoditi novim okoliščinam. Želimo si imeti eh, večletne programe, ki jih ni nujno pogosto spreminjati, kajti to seveda tudi negativno vpliva na izvajanje teh programov in na uspeh programov. In večletni značaj je zelo pomemben vidik tega kar zadeva ključne pomisleke in vprašanja, ki jih imamo v zvezi s priporočili poročevalca. Eno sem danes dopovdan že povedala v zvezi z skladom za notranjo varnost za meje in vizume. In sicer gre za eh, roke za umestni pregled. In sicer poročevalec predlaga, da bi to bilo 1. maja 2016. Po nas, našem mnenju bi to bilo prezgodaj. E, nekateri ukrepi se bodo šele začeli 2014 in težko bi bilo že ocenjevati 2016. Um, e, in spreminjati programe. Uh, poročila uh, bodo države članice šele poslale 2017 in ti bodo potem tudi osnova za to umestno poročilo in zato predlagam poročevalcu, da spremeni ta datum in to velja tudi za sklad za migracije in azil, torej glede umestnega poročila in razen tega Želim povedati tudi nekaj o nujni pomoči. Seveda je pomembno, da komisija obvešča parlament in svet, eh, ko gre za zagotavljanje nujne pomoči, ampak bila bi pa previdna, da se to ustavi v besedilu, da bo komisija eh, sprejela ustrezno odločitev šele po obveš, ob, obveščanju parlamenta in sveta. Eh, nočemo, da bi prišlo zaradi tega do zamud pri izplačilu teh eh, kriznih pomoči. In razen tega je poročevalec tudi rekel, da potrebujemo specifičen sistem za spremljanje upravljanja teh skladov tudi eh, v teh nujnih primerih. Vem, da mora ta nujna pomoč biti pod nadzorom, ampak imamo določene pomisleke, da bi predvideli poseben, ločen sistem za spremljanje pomoči v nujnih primerih. In še nekaj um, pripomp. Torej, po, po, pozdravljamo podporo Evropskega parlamenta za to, da bi imeli dialog z vsako državo članico, torej pre, pridince pripravijo programi za dva sklada. E, želimo, da bi Evropski parlament um, bil obveščen o rezultatih tega dialoga, ampak formalno formalen posvet eh, s parlamentom za vsak tak dialog bi upočasnil ta postopek, ampak moramo se pogovoriti s poročevalcem, na kakšen način zagotoviti popolno informacijo parlamenta. Pa še dve pripombi. 15. in 16. predlog spremembe o nacionalnih programih, eh, poročevalec želi večjo stopno podrobnosti nacionalnih programih. Eh, torej, kar zadeva proračun in tudi statistike, seveda se strinjamo s tem, da naj bi osnova bila eh, čim bolj da bi naj temeljila na statističnih podatkih, ampak moramo pa seveda zagotoviti tudi ravnovesje in fleksibilnost, ne tako togih, nočemo tako togih programov, ki jih je potem treba stalno spremenjati in dopolnjevati. To je v bistvu naš pristop pri, tih, pri tem večletnem načrtovanju in poročevalec naj bi razmislil o tem. Potem predlog spremembe 23 poročevalec predlaga, da bi revizijska oblast lahko bila tudi zaseben organ oziroma zasebna ustanova. Mi pa smo mnenja, da naj bi to bila neka eh, javna ustanova. Torej, mislim, da gre za javno pristojnost. Seveda lahko javna eh, ustanova prosi za pomoč zasebne ustanove, vendar smo proti temu, da bi celoten proces eh, posredovali v izvajanje zunanjim izvajalcem. Na vsak način pa smo pripravljeni s poročevalcem se pogovoriti tudi še o podrobnostih. Gospod Florides, prosim, ciprski predsednik. Uh, kot sem že povedal, uh, kar zadeva osnutke štirih direktiv. E, ja, to sem že povedal e, v zvezi z ravnanjem z temi štirimi osnutki na področju notranjih zadev, na področju večletnega finančnega okvira. In sicer e, za, smo za te osnutke pripravili posebno delovno skupino za to, da bi omogočili boljšo koordinacijo in da bi bolje uskladili horizontalne določbe za posameznimi resori. Gre zlasti za upravljanje teh obeh eh, skladov. Eh, kar zadeva horizontalna pravila, svet eh, je tu že opravil tri obravnave in predsedstvo si je zadalo nalogo, da bo do konca julija pripravilo se stanek v tej delovni skupini in eh, tudi v drugih eh, točkah je potrebno še doseči dogovor in sicer tam, kjer še nimamo skupnih stališč, eh, tako da bomo dobili ustrezen mandat in vstopili v postopek soodločanja skupaj s parlamentom do, parlament, do jeseni svet in države članice želijo več eh, poenostavitve, več likvidnosti pri izvajanju programov. Predsedstvo pozdravlja tudi predlog komisije, zlasti eh, tudi poročilo gospoda Fontane in upamo na dobro sodelovanje pod ciprskim predsedstvom. Hvala. Hvala. Sedaj pa najprej gospa Gion. Eh, hvala, gospa predsedujoča govorim v eh, imenu gospe Fajon, ki danes eh, ni prisotna, skratka, povedala bom to, kar me je prosila. Eh, Spričal kompleksnosti predloga uredbe, Eh, gospa Fajon zelo eh, ceni eh, tesnejše sodelovanje z poročevalcem in sicer je marca prišlo do prve izmenjave, potem pa ni bilo več nobenega sestanka in to velja tudi za sestanek Atašejev. Mi to lahko samo obžalujemo in to bo prav gotovo vplivalo tudi na kakovost tega poročila oziroma dela poročevalca. Je kakšen problem? No, kot že rečeno, eh, predlog uredbe je zelo tehničen, je pa zelo pomemben. Eh, potrebujemo strukturo za tri velike finančne instrumente, za pravosodje, eh, varnost in gospa Fajon obžaluje, da osnutek poročila te perspektive žal ne upošteva. Potem sledi obrazložitev, ki bi bila smiselna za to, da bi predložila argumente za določene predloge sprememb in prav tako bi to dolevalo izčrpno debato. Nekateri predlogi so preveč površni s pričo kompleksnosti in tehnične narave osnutka uredbe. Eh, Če tudi eh, nekaj eh, je bilo vključenih nekaj komentarjev iz prve zmenjave mnen, manjka pa vsebina, se, ni bilo sestankov, ni nobenega opravičila za predloge spremembi in zelo težko je sedaj podati komentarje. Eh, gospa eh, Fajon bo seveda še naprej zasledovala eh, ta dosje in podajala predloge, ki bi besedilo dali več globine. Gospa Fajon si želi večje udeležbe na nacionalni ravni posameznih deležnikov nevladnih organizacij v okviru partnerstva v luči izvajanja nacionalnih programov. Gospa Fajon bi tudi zelo cenila, če bi imeli obrazložitve v zvezi z instrumentarjem eh, za boj proti ilegalnim aktivnostim, naprimer izjavo Olafa ali komisije. Eh, v tem smislu bo delala še naprej, sodelovala z eh, kolegi. Uh, uh, Eh, in eh, zato, da bi lahko izdelili predloge, eh, gospa Fajon želi večjo preciznost pri področju uporabe in pri funkcioniranju pomoči v nujnih primerjih in tudi v drugih točkah želi predlagati konkretne predloge. Mi smo mnenja, da je potrebno učinkovito uporabiti vse razpoložljiva sredstva za to, da bi lahko dosegli cilje in prioritete nacionalnih programov. Hvala. Gospod Birkar.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 Zato se mi je zdelo, da nisem bil nagovorjen. E, dovolite, predsedojoča, pripombo na začetku. Skoraj da ni odpora, ki je tako neprecizen v e, poteku dnevnega sestanka, kot je ta. Vem, da sami za to niste krivi, ampak prosim, da to posredujete sekretarjatu zelo odločno, da bi dejansko predvideli sestanek tako, da je mogoče karkoli načrtovati. Sam sem imel sestanek ob petih, ob pol šestih imam sestanek v nekem drugem odboru. Eh, tu se lahko eh, zanesemo samo na to, da ni dnevni red tisti v skladu, s katerim ravnamo. Eh, to ne ustvarja problemov samo meni, ampak tudi drugim. V drugih odborih pa mi dovolite, da rečem, da tega problema ni. To moram tudi povedati. Sedaj pa še pripomba v povezavi s poročilom. Pozitivno bi omenil, da gospod Fontana Eh, tudi izpriča tega, kar predlaga komisija, da, je, eh, da se dotika komplementarnosti in koherentnosti, eh, da upošteva specifične položaje držav članic. Pozitivno se mi zdi tudi v povezavi z splošnimi načeli da razmerje koristi in stroškov, da je to obravnavano z vidika Eh, ekonomske trajnosti, usmerjenosti v rezultat. Eh, probleme pa imam tam, eh, kjer se začenja podpora strani različnih organov in sicer pri namenjenih organih. Člen 23 imam vprašanje za komisijo ali to dejansko prispeva k poenostavitvi, če je potrebno imenovati tri organe. Sicer prvi je eh, tisti organ, ki je pristojen za izvajanje nacionalnih programov, drugi je drugi organ, eh, ki je pristojen za administracijo in kontrolo in tretji je potem revizijski organ. Eh, zdi se mi, da bi bilo vredno razmisliti to, kar pravi poročevalec, da bi naprimer tudi neko zasebno podjetje lahko eh, Eh, bil tudi pristojni eh, organ eh, in nekaj, kar je izven teh organov. Skeptičen sem tudi pri drugih točkah v poročilu, naprimer tam, kjer se poročevalec Fontana dotika tega, da komisija države članice Eh, eh, pa tudi lokalne in komunalne eh, organe poziva k tesnemu sodelovanju. Skratka, ne vem, kako naj to poteka v praksi, da bi različne regionalne in lokalne oblasti ki so v različnih državah eh, članicah in ki so popolnoma različno organizirane. Imamo države, ki so bolj centralistične, druge so federalistične. Eh, skratka, kako bi to sodelovanje izgledalo? To se mi zdi zelo malo praktično, zelo slabo izvedljivo, zlasti, ker bi se temu pridružilo sem še naslednje. Če bi povsod regionalne, eh, lokalne in komunalne oblasti želeli vključiti, Eh, potem bi morali spremeniti tudi nekaj drugega. Namreč za te regionalne, lokalne in občinske eh, oblasti, eh, da bi tudi one delovale po načelu ekonomičnosti, tako kot je to zahtevano. Skratka, enaka pravila za vse, ki so vključeni v proces. Mislim, da je boljše, da sledimo komisiji, ki tukaj predlaga, Eh, da pri eh, nacionalnem programskem delu, eh, da je seveda partnerstvo zaželjeno strani regionalnih organov, ki pa sledijo nacionalnim danostim in ne v povezavi komisija država članica in regionalne oblasti. Skratka, bolj praktičen se mi zdi predlog komisije v tem kontekstu. no, to je povezano tudi z predhodno točko eh, in sicer, ko gre za izvajanje nacionalnih programov, da to poteka v skladu z nacionalnimi pravili v tem partnerskem sodelovanju, eh, tako kot je to v 12. členu, potem je to pozitivni predlog. Eh, če ko gre za eh, komunalne, regionalne, lokalne organe, ko naj bi šlo za njihovo vklačevanje, se mi to zdi malo eh, praktično in bolj kontraproduktivno, eh, kar zahteva 13. člen politika dialoga. Tudi tukaj imam pripombo. Tu poročevalec meni, Eh, da je politični dialog treba voditi v eh, vezavi v dialogu z Evropskim parlamentom, za vsako državo članico. Tudi tu se meni zastavlja vprašanje po praktičnosti, da bi parlament za vsako državo članico eh, imel. Uh, neke povratne informacije, neko eh, razpravo. To je sicer eh, pozitivno, eh, da je politični dialog in da se določijo interesi v skladu z državami članicami. 14. člen, tu gre za financiranje. Tu, no, ta pripomba je bila podana že prej. Tu se mi ne zdi možno, Eh, da eh, bi imeli razčlenjeni predlog proračuna. Eh, nekateri programi namreč lahko tečejo že vnaprej. Predlog za nacionalne programe se nanaša na obdobje 2014-2020. Um, predsedujoči prekinja gospoda Pirkerja. Um, moramo pohiteti, moramo pohiteti. Se opravičujem. Ja, predsedojoči, eh, na eh, začetku smo imeli eh, eno uro zamude in tisti, ki so pa sedaj na vrsti, pa morajo pohiteti. No, tako ne grem, ampak bom vseeno kratek. Skratka, pri predlogu proračuna ne mislim, da je možno podati razčlenjen eh, predlog za programe do leta 2020. Tu so letni proračuni. Eh, jaz lahko eh, predložim samo nek načrt financiranja, tako kot je to predlagano v predlogu komisije. Potem je še tu cela vrsta predlogov, ki sem jih želel podati, pa tega ne bom storil, ker časa nimamo, zaradi tega, ker načrtovanje v odboru ne deluje. Eh, gospod predsedujoči, prosim, da to sporočite sekretarjatu, da bodo izdelali realistične eh, načrte, da bomo imeli eh, dovolj časa za razpravo in da se razprava ne bo začela za eno urno zamudo in potem moramo pa vsi strašno hiteti, kajti na ta način je zelo težko eh, možno doseči konstruktivne eh, predloge. Hvala, gospod Pirk. But I insist. No, ampak mi pač imamo ta problem. Uro in pol je trajalo glasovanje oziroma celo dve uri in potem še štiri točke, ki jih moramo obravnavati. Čeprav je zato predvidena samo ena ura, torej vsak, eh, seveda bomo tudi tolmače prosili, da nam pomagajo, ampak eh, prosim, da pomagate vsi, kajti še štiri točke ostajajo in poročevalci, poročevalci v Sinci so mnenja, da so njihove točke najbolj pomembne. Torej, upoštevajte, prosim, da eh, nam bo uspelo v eni uri, gospa Keller, prosim. Um, no, vidim težavo s tem, eh, ko misija pripravi splošne smirnice in potem države članice pravila. Ne vem, kako se bo to skladalo. Potem Eh, dodana vrednost tega programa, jaz imam še določene težave. Projekti, torej do, dodana vrednost tega je seveda, da drugače programi ne bi bili izvajani. O poročilu samem pa naslednja strinjam se eh, s pomenom spremljanja monitoringa, to je treba mogoče še bolj povdariti, imam pa težavo z zadnjim predlogom spremembe 13, kjer predvidevate izjeme eh, od javnosti teh eh, evalvacij. Mogoče um, lahko povdarite, zakaj ste to omenili kot izjemo. In zadnje vprašanje, kaj natančno menite z. Uh, Dakle, now the commission, back to the... Komunalne organizacije, civic authorities. Komisija. Samo eh, želim opozoriti odbor na to, da so eh, tudi v delovni skupini sveta že potekale razprave in pripravili smo več predlogov in predlogov Sekretariat parlamenta je dobil eh, ta, te dokumente. To se naša na, predvsem na vprašanje različnih nadzornih organov. E, eh, naprimer, e, eh, pripravili smo dokument, e, s katerim utemeljujemo način nadzora, kakršnega predlagamo. Predvsem se to nanaša na 56. člen, potem kar je bilo rečeno o partnerstvu in Seveda je res, da imajo države članice različno strukturo, tudi regionalno in lokalno. In zato komisija tudi pojasnjuje, da bo partnerstvo um, organizirano v skladu z nacionalnimi pravili. Vsak javni organ pod eh, državno ravnjo naj bi Eh, bi bili vključeni predvsem v območjih, kjer, um, ki se jih še posebej tiče ta, uh, eh, to vprašanje. Potem 16. predlog spremembe. Uh, Eh, nevarnost, da bi imeli preveliko togost glede financiranja programov. To sem že rekla. Mislim, da je pomembno, da imamo podrobnosti nacionalnih programov, ampak moramo preprečiti preveliko togost, ki bi spet eh, spodbudila vedno um, nova prilagajanja. Gospod Fontana ima besedo. No, bom zelo kratek. Želim se zahvaliti. Eh, vsem za kritične pripombe in tudi za različne spodbude iz te razprave. Torej, kar zadeva v te umestne ravni, nekateri so rekli, da je to problem, ampak pa moje eh, bi to bila pomoč državam pri izvajanju odločenega nadzora in to ne povečuje togost, temveč pomaga pri izvajanju teh politik. Politik nočemo več birokracije temveč želimo, da bi pač lokalne oblasti eh, pomagale pri izvajanju, drugače ne bi imelo smisla. Kar zadeva druge točke, tudi o proračunu, bomo seveda opravili ustrezne ocene eh, glede 1. julija 2016. S komisijo se moramo o tem še pogovoriti. Kar zadeva druga vprašanja, pa eh, sem seveda na razpolago za razprave. Mm, bile so tudi težave eh, s sporazumivanjem z določenimi eh, sporočevalci v senci, ampak upam, da bomo ti problem rešili čim prej. Hvala, gospod Fontana. Sedaj eh, torej rok za uložitev predlogov sprememb 5. september. 10. in 11. oktobra bi potem to obravnavali, novembra pa glasovali v odboru, torej orientacijsko glasovanje. Ehm, sedaj pa sledi naslednja točka. 21. Sklad za azil in, azil in migracije, gospa Silvi Gijom, je poročevalka. Smo v strašni situaciji, še štiri točke so na dnevnem redu in samo ena ura. Upoštevajte to, prosim, kajti eh, moramo res postopati drakonsko. Gospa Gijom, beseda je vaša. Na to bom mislila vse čas, ko bom govorila, gospod predsedojoči. Torej, v telegrafskem stilu. Najprej sem želela upozoriti na to, eh, da imam zelo pozitivno mnenje do osnutka komisije eh, oziroma do tistih osnutkov, ki zadevajo sklad za azil in migracije, eh, ne da bi upoštevala eh, horizontalna pravila. To je bilo že omenjeno. Eh, Eh, in sicer bom omenila eh, posamezne točke, eh, ki so sebovane v osnutku komisije. Mi želimo to še nekoliko izboljšati, zato da bi dosegli strateške cilje unije iz boljšave zlasti pri poenastovitvi oddaje, pri večji fleksibilnosti v nujnih primerjih, boljši dostop do finančnih sredstev in rezult, izid, ki je usmerjen v rezultat. No, kar zadeva uh, moje predloge sprememb, leti gredo v uh, smeri, uh, ki jo določa uh, tudi predlog komisije. Uh, potreben je fleksibilen instrument, če pa izvajamo poenostavitve. Uh, Eh, je to lahko tudi eh, včasih zaskrbljajoče, zato morajo biti eh, te pobude dobro spremljane, tako da jih lahko po potrebi prilagodimo. Kar zadeva predloge sprememb, pa še naslednje gre za to, da bi bil pristop usmerjen v rezultat, to sem že omenila, to pomeni evalvacija različnih ciljev in okrepila bi tiste indikatorje, ki jih poznamo že do sedaj in prav tako več kvalitativnih eh, kazalnikov. Eh, ne bi se v podrobnostih tega dotikala, o tem smo že govorili s komisijo. Skratka, to komisijo zasledujemo še naprej. Drugi predlog spremem boljše usklajevanje med različnimi instrumenti na področju azila, zlastika zadeva definicije. Eh, Kaj te definicije niso skladne v različnih um, osnotkih. Tretja pripomba. Zelo koristno bi bilo poskrbeti za to, da bi finančni ukrepi eh, prinesli evropsko dodano vrednost in eh, da bi eh, s tem omogočili oziroma spodbudili doseganje ciljev unije. In četrtič, pravična razporeditev sredstev in tu želim navesati na nekaj, kar je bilo pravkar povedanega v povezavi za poročilom Fontana. Eh, seveda bi morali upoštevati različne danosti držav članic, o tem smo pravkar govorili. Ehm, vendar pa mora biti to tudi združljivo z pravično razdelitvijo sredstev. Zaradi tega sem za dialog, za integrativni pristop. Eh, in partnerstvo med državami članicami in eh, pristojnimi organi in različnimi interesnimi nosilci, tudi interesno družbo in mednarodnimi organizacijami bi celo zavezojoče eh, predpisala. To je bilo prej tudi že omenjeno peto področje, nova področja kot je zunanja dimenzija. E, to je e, želja, ki je tu nekoliko težko predlagati, vendar pa to kljub temu želimo meniti. Sklad za azil in migracije e, mora biti vključen v splošne cilje zunanje dejavnosti Unije. Uh, Um, vizavi določenim regijam in tretjim državam, vendar pa bilo kljub temu koristno uh, spodbujati tudi še dodatne instrumente zaradi tega, da bi uh, pospešili uh, oziroma v praksi izvajali razmejitev kompetenc za to, da ne bi bilo mešanja različnih finančnih verov. Eh, specifična delovna skupina komisije bi bila tu lahko oblikovana, zato da bi dosegli optimalno koordinacijo med različnimi službami in instrumenti Evropske unije. Eh, torej zlasti, kar zadeva zunanjo dimenzijo te uredbe. Šesta pripomba, sem skoraj da že pri koncu predsedojoči, eh, predlagajo se jasnejša izvedbena pravila Eh, zlasti eh, kar eh, zadeva prenos lokacij, zlasti zaradi človekovih pravic, pa vloga Evropskega parlamenta v določenih fazah izvajanja sklada za azil in migracije in potem še ena točka, ki smo jo menili že prej, tu bom lahko čisto kratka. Umestno preverjanje komisija je opozorila na to, Eh, da eh, bi to mestno revizijo morda lahko pravili nekoliko prej. In eh, potem še za zaključek solidarnost, to je 80. člen z pravno podlago, da je to zapisano tudi v pravnem aktu, čeprav je bilo to že predhodno označeno kot problematično. Um, Za drugimi poročevalci smo pripravili uh, skupen predlog spremembe, da bi člen 80 vključili v pravno podlago, zato da bi svetu jasno povedali, da kljub uh, mnenjskim razlikam v parlamentu, da se glede tega vprašanja strinjamo. Hvala gospa Gijom za uh, ta pojasnila. Uh, Eh, dejansko eh, pozivam, da se osredotočimo na najpomenejše točke. Gospa Paj. Um, Hvala. Že danes do povdan sem povedala, da je pomembno predvsem, Eh, torej, ta umisni pregled, umisno poročilo in kdaj, predvidem, kdaj naj bi predvideli to. In to želim povedati tudi sedaj in poročevalka naj bi predvsem um, razmislila tudi o indikatorjih kakovosti, torej potrebujemo kazalnike, ki so tudi merljivi. In dovolite, da um, omenim še nekaj drugih točk, kar zadeva partnerstva, to je seveda zelo pomembno na področju, ki ga pokriva sklad za azil in migracije, ampak seveda včasih eh, vidimo, eh, torej to je seveda horizontalno vprašanje, kar zadeva eh, Eh, zunanje delovanje v tretjih državah, torej zunanji vidik tega sklada, to velja za sklad za migracije in azil, pa tudi za notranjo varnost, za meje. Menimo, da je zelo pomembno, da komisija in služba za zunanje delovanje zagotovita komplementarnost in dobro usklajevanje. Nismo pa prepričani o pristopu tega, kar predlaga poročevalka mislimo, da bi to bil preveč zahteven postopek. Eh, podpiramo predloge sprememb, kar zadeva relokacijo, vendar imamo določene težave eh, razumeti pristop v zvezi z družinskimi člani. In dobro bi bilo, če bi uh, o tem vprašanju in drugih nadaljevali dobro sodelovanje. Ali želi tudi predsedstvo kaj povedati? ε, η ίδια στρατηγική ισχύει και για τη διαχείριση. Ενάκα στρατηγία βελιά του της αοσνούτεκ ου ρίτβε za sklad za azil in migracije. Mi smo že imeli tri obravnave na ta osnutek in predsedstvo predlaga, da bi to sedaj obravnavali naprej, zato da bi omogočili približanje stališč s parlamentom. Eh, tudi glede skupnih eh, vprašanj, eh, izhajajoč iz horizontalnih pravil, tudi to bi morali poskrbeti za to, da se parlament in svet približata. Solidarnost sodi med prioritete predsedstva, to je danes dopovdan povedala tudi notranja ministrica in to bomo prav gotovo nesli tudi v delo delovne skupine. Upamo na dobro sodelovanje s parlamentom in zaporočevalko gospodinstva tehnologijo. Oh, here, Poročevalec v senci, gospod Tavariš, eh, zdaj dobi besedo. Uh, imate tudi vse razloge, da ste kratki. Hvala. Govoril bom portugalsko, zelo na hitro. Najprej bi želel povedati, da sem zelo zadovoljen s sodelovanjem, ki sva ga imela s poročevalko gospod Gijom jo eh, poje. Skupaj sva upravila dobro delo in podpiram njen splošen pristop. Komisiji in svetu bi pa tudi rad nekaj povedal. In sicer moje stališče in stališče moje skupine glede teh skladov, ki bodo dali več fleksibilnosti komisiji, je takšno, da bo to delovalo in da bo komisija te sklade, to fleksibilnost lahko uporabljala samo, če bo parlament imel demokratično vlogo tukaj. Parlament lahko določi prioritete, za katere se bo, bodo namenjala sredstva iz sklada. Sklad za begunce, na primer. Torej, nekateri skladi, tudi sklad za begunce morajo biti zaprti za druge. Nočem e, niti najmanjše možnosti, da bi se del sklada, ki je namenjen za preseljevanje, e, porabljal za vračanje. E, zdaj imamo še čas za predloge sprememb in vsi bomo razmišljali o tem, kako doseči te cilje. Poročevalka je upravila že veliko dela moji predlogi spremem bodo šli v smeri, ki sem jo nakazal. In samo z jasnimi jamstvi in varovalkami, da se bodo upoštevali ti pogoji, samo na ta način bom podprl ta sklad za azil in migracije. Gospod Bron se je javil k besedi, izvolite. E, zdelo se mi je zanimivo to, kar je povedal gospod Tavareš, da e, denar, ki je namenjen za e, preseljevanje, da se porablja za vračanje. Sekretarjat prejšnji teden uh, mi je povedal, da sta denarja z, oziroma da so sredstva za preseljevanje in pa za vračanje eh, v istem eh, skladu oziroma pod isto postavko. Ne vem, kaj naj to pomeni. Hvala, ker ste bili tako kratki by our rapporteur, Madame Guillaume. Zdaj pa, če se nihče več ne bo javil k besedi, prosim gospod Guillaume, da poda zaključni komentar. Izvolite. Uh, Kar zadeva kvalitativne kazalnike. Eh, seveda razumem eh, zaskrbljenost primerjavi z kvantitativnimi, ampak tudi kvalitativne kazalnike je mogoče meriti, morda nekoliko bolj subtilno, eh, kot pa čisto količinske kazalnike, naprimer dostop do stanovanj, eh, integracija, zdravstvo. Eh, ko gre za države izvora, za prosilce za azil, lahko prihaja do zlorab in potem eh, razumem tudi eh, zaskrbenost glede moje definicije članov družine. Tu je potrebna ustrezna definicija. Rapport, Zdaj bomo povedali samo še Eh, datum za predloge sprememb, 5. september, je to ob 12. opovdne. Torej, eh, je to vse. Torej, lahko nadaljujemo in sicer z naslednjo točko na dnevnem redu, 22. Položaj temeljnih pravic, standardi in prakse na mačarskem. Tukaj eh, sledimo resoluciji Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2012. To je pomembna resolucija. ki je naredila pot za poročilo eh, glede eh, situacije na mačarskem. Gospod Tavares bo predstavil delovni dokument, še posebej glede neodvisnosti sodstva in pa zadnjih dogodkov na področju zakonodaje na mačarskem. Gospod Tavares eh, nam bo spregovoril o tem, potem pa bomo sprejeli tudi nekaj uh, pripomb, komentarjev, ampak vedno bomo imeli v mislih tudi časovne omejitve. Gospod Tavareš, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kaj je novega, odkar smo zadnjič imeli razpravo o tem dosjeju? Zdaj smo uh, oblikovali ad hoc delegacijo za Budimpešto. Eh, v zadnjem tednu septembra od 24. do 26. bomo šli na Mačarsko, sodelujemo z mačarskimi oblastmi pri pripravi obiskati delegacije, da bo to kar najbolje potekalo. Odločili smo se, eh, da zato, da izpolnimo eno od obljub, ki smo jo naredili eh, v prvi razpravi o tem, da bomo temeljili na dejstvih, da bomo pošteni in tudi uh, celovito, da bomo opisali vse, kar se dogaja na mačarskem. Uh, to opisuje že naša resolucija iz 16. februarja. Pripravili smo številne delovne dokumente o dejstvih. Prvi delovni dokument, uh, ki smo ga pripravili, je ta in sicer o pravosodnih vidikih uh, mačarskega dosijeja. Eh, Frank Engel, naš kolega, je pripravil, se je strinjal, da bo pripravil ta delovni dokument skupaj z mano. Druge dokumente bodo tudi pripravili poročevalci v senci iz drugih skupin. Tako bomo imeli neko celovito in pluralno sliko, ki bo zajemala tudi vse vidike in stališča, ki se izražajo v tem odboru nekaj časa bom dal tudi gospodu Englu, da bo predstavil vsebino tega dokumenta. Eh, to je povezano predvsem z eh, dvema temeljnima zakonoma, ki sta bila sprejeta v mačarskem parlamentu eh, glede vzpostavljanja urada, pravosodnega urada in pa glede upokojitvene starosti sodnikov. Eh, šlo je tudi za postopkovne vidike primerov, eh, ki jih obravnavajo na mačarskem. Nekaj tudi o ustavnem sodišču in pa o neodvisnosti in, eh, in pa nepristranskosti sodstva. Seveda mi ni treba nikogar spominjati na to, da je neodvisnost sodstva temelj eh, vsake demokracije in na tem temelji vse naše države. Opozorjeni smo bili na to, da so nekatere zakone prejšnji teden v mačarskem parlamentu eh, spremenili eh, na podlagi Beneške komisije. Ta dokument je bil Eh, pripravljen pred spremembami, torej spremembe mađarske zakonodaje se še ne odražajo v našem dokumentu. Bomo pa pripravili eh, toliko verzij tega delovnega dokumenta, kot bo potrebno, da bomo lahko vključili tudi te spremembe, takoj, ko bomo imeli tudi prevode v različne jezike in ko nam bodo mađarske oblasti zagotovile v pogled v te dokumente. V tem trenutku bom. Uh, tukaj zaključil. Zanimajo me prispevki kolegov. Morda bi lahko začeli s soavtorjem tega dokumenta, gospodom Englom. Izvolite. Oziroma hvala. Thank you, Mr. Tavares. Thank you. Now, maybe some... Hvala, gospod Tavares. Eh, morda se lahko kdo javi k besedi, gospod Engel. Boste prvi, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> I think what we are just, uh, what we're just Zdaj se soočamo z nekim problemom, s katerim se bomo še ukvarjali in sicer do konca našega dela uh, v zvezi z Mačarsko v okviru uh, tega dokumenta, ki nam ga je zaupala Mačarska, pripravili smo dokument o pravosodnem sistemu, sledili bodo še drugi. Tukaj imamo parlamentarne roke, ker je to vse skupaj treba prevesti. In medtem, ko smo dokument oblikovali in prevajali, v istem času eh, so mačarske oblasti bile v stiku z nami in tudi z Beneško komisijo. Ugotavljale so, kaj bo treba začeti drugače izvajati. In 2. Eh, julija je parlament eh, imel glasovanje. To pa je bolj ali manj pred enim tednom. Imamo dokument, ki je. Uh, manj obsežen, kot bi pravzaprav moral biti, treba ga bo spremeniti. Zahvaljujem se soporočevalcu za njegovo delo in pa kolegom za prispevke. Poročevalec je ravno kar povedal, da bodo sledile še druge verzije dokumenta. To ni popolno besedilo, ni vse, kar potrebujemo. In Naj povem, da so ta besedila samo eh, nekateri eh, nekakšni seznami, eh, ki jih potem preverjamo. Zavedamo se kritik, ki so bile naperjene proti določenim določbam glede zakonodaje in tako naprej. In Mačarom potem povemo, kaj je narobe in ugotovimo, ali se situacija spremeni. E, mi imamo tu svoje roke in na koncu e, se bomo znašli v situaciji, ki e, bo zelo čudna, če se bo tako nadaljevalo. Zdaj moramo najti način, kako bi integrirali e, najnovejše zakonodajne dogodke na mačarskem v to sliko, ki smo jo oblikovali. To bo potem osnova za pogovore, ki jih bomo septembra imeli na mačarskem. Moramo pa se zavedati, da proces še vedno poteka. E, povedali so mi, da razmišljajo tudi o upokojitveni starosti sodnikov, da e, zakoni, ki so jih začeli izvajati na mačarskem pred kratkim, še niso tega e, uredili. In najti bomo morali način, kako bolj hitro, bolj uh, uh, učinkovito razpravljati o tem, kar se dogaja. Zaključil pa bom z nečim, s čimer sem uh, začel tudi na pripravljalnem sestanku v Strasburu. Ves čas moramo uh, poudarjati to, kar je res, namreč, da so mačari bili uh, Eh, precej odprti za naše predloge in da so tudi izvedli določene zakonodajne spremembe. Ta proces ne bo večno trajal. Eh, v naslednjih mesecih, eh, ne letih, bomo prišli do nekega bolj ali manj dokončnega zaključka. Moramo pa upoštevati tudi svojo časovnico pri tem. Če bomo s tem preveč zavlačevali, se lahko zgodi, da bomo imeli poročilo o situaciji na mačarskem, ki pravzaprav ne bo več dejanska situacija na mačarskem, ker se bodo zadeve spremenile. In to ne bo v interesu ne tega odbora kot uh, parlamenta. Parlament je želel, da ocenimo, ali imamo tu zakonite oziroma legitimne razloge za kritike. Prva stvar, ki jo želim povedati, je, da bo dokument treba razširiti, da bomo uh, zajeli celotno situacijo na mačarskem. Potem pa se bomo morali dogovoriti še o časovnici, ki nam bo omogočila, da bomo hitro zaključili s temi zadevami. Eh, Mačari so tudi vedno hitro ukrepali. Hvala, gospod Engel. Eh, nekdo se je želel javiti k besedi, gospod Brons. Še kdo, gospa Intveld? Gospa Intveld, prvi ste na vrsti, potem pa gospod Brons. Thanks. Um, yeah, I, I... Kakorkoli. Rada bi se zahvalila obima poročevalcema za delo, ki ste ga upravila, tudi za izbiro metode. Celotna situacija jasno kaže, da Evropska unija nima pravih instrumentov, s katerimi bi se lahko ukvarjala s tako situacijo. Eh, tukaj še malo tipamo, eh, ko se stvari razvijajo. Način, kako sta vidva pristopila, je zelo razumen. Eh, držite se dejstev in to ustvarja tudi neko stopno mirnega pristopa. In ko bomo poročilo sprejeli, bomo lahko tudi uh, ocenili, kako to deluje kot instrument za proučevanje situacij v državah članicah. E, še nekaj držav članic je in moja ni izključena, e, ki bi se lahko kvalificirale za e, tak pregled. Eno vprašanje imam, ne vem, ali, ga, ali lahko odgovorite na nj. E, ali pa ena od King prebrala sem, da je pred tednom ali dvema bil od, uh, odpuščen uh, nek sodnik, zato ker je bil kritičen do vlade. To pravzaprav nima veze z zakoni, ki so se začeli izvajati oziroma ki so jih uh, oblikovali, ampak s tem, kako se stvari izvajajo. Ne vem, ali je to res ali ne. I mean, I mean, Mrs. <laughs> Guns or Mrs. Gull, who is <laughs> who is willing Kinga Gunc ali Kinga Gal, uh, eh, katera se bo prva odzvala na uh, to vprašanje, ki je bilo namenjeno obema. Želi katera komentirati, preden uh, bomo sprejeli komentar gospoda Bronsa. Nočem govoriti o podrobnostih. To je res. Rada pa bi se bolj osredotočila na to, kar je povedal gospod Engels. To je uh, sprememba oziroma proces, ki se še uh, odvija. Rečeno je bilo, da se je spremenilo več kot 300 eh, zakonov v enem letu na mačarskem. In ne samo, da ta odbor ne more slediti vsemu temu, tudi mačarski odvetniki. Uh, ne morejo slediti vsemu, kar se dogaja na področju zakonodaje. Zato bo zelo pomembno, eh, da Mačarsko res obiščemo, da eh, si ogledamo vse te konkretne primere. Eh, ena stvar je, da vidimo zakonodajni vidik problemov in vprašanj. Zelo pomembno pa je tudi videti posledice. Eh, oziroma da si ogledamo proces izvajanja, kako se stvari dogajajo na terenu. Mislim, da nimamo zdaj dovolj časa za uh, podrobnosti, ampak pomembno bo Mačarsko res obiskati in si ogledati, kako uh, situacija izgleda na kraju samem. Še gospa Gal, potem pa gospod Brons. Ne poznam tega specifičnega primera. Vem pa, da zaradi spremembe, ki je bila sprejeta 2. julija, je prišlo do možnosti, da se ta odločitev eh, prenese na sodišče, to je jasno zapisano v teh eh, sprejetih eh, amandmajih. Celotno zadevo se ukvarja ustavno sodišče, ki bo tudi dokazalo, da institucije na mačarskem delujejo strinjam se tudi z gospodom Englom, da je pomembno pogledati, kaj se je spremenilo, kaj je bilo sprejeto v tem procesu. In če si ogledamo, kaj se dogaja v drugih državah članicah, upam, da Mačarska ne bo najslabši primer v tovrstnih razpravah, kot je bilo videti v preteklih mesecih. Še gospod Brons, mislim, da je zaželjeno eh, za sodnike, da ohranijo neodvisnost. Do leta 2006 smo eh, tudi v Združenem kraljestvu imeli podoben eh, problem. Do takrat so sodnike določale stranke, potem pa smo dobili nek urad, ki se ukvarja s tem zdaj. In številni sodniki so bili uh, tudi imenovani uh, še po starem sistemu, uh, zato lahko razložimo določene stvari uh, in sodbe, ki so bile izrečene. V številnih državah uh, sodnike imenujejo po uh, čudnih uh, postopkih. Uh, nekateri tudi nočejo izvajati zakonov. Uh, Eh, ne vem, Mačarska sploh ni uh, poseben primer, uh, morda bi si morali ogledati vsaki državi posebej, kako imenujejo sodnike. Hvala še, gospod Tavareš. Še bomo imeli razprave o Mačarski. Zapisal sem si vse komentarje in želim povedati samo, da. Eh, ta dokument sicer je zastarel, glede na nedavne dogodke, ampak stvar ni le popravljiva, to bomo še dopolnili. Eh, to, da se situacija še razvija, pa je dejstvo. In vsako poročilo, ki ga sprejmemo v parlamentu, je uh, drugačno. Uh, vsako poročilo, tudi ki še bo pripravljeno na temo Mačarske, se bo ukvarjalo z drugo temo, s temeljnimi pravicami, z pluralnostjo in tako naprej. Eh, dobili smo številne novice v zvezi z dogajanjem na Mačarskem in težko je slediti vsem dogodkom. Eh, novi zakoni so bili sprejeti, kot rečeno, po eh, postopkih eh, parlamenta. Sam sem o tem tudi izvedel pred kratkim, zato prosim vse eh, člani in članice tega odbora in parlamenta, da mi posredujejo podatke, ki jih dobijo v zvezi z Mačarsko. Kar se tiče časovnice, se mi zdi, da je pred nami pomemben dogodek in sicer obisk naše delegacije na Mačarskem. Pripravili bomo še druge delovne dokumente, ki nam bodo služili kot eh, nek eh, eh pripravljali material za obisk na Mačarskem. Tam bomo tudi prejeli še dodatne informacije in kasneje bomo bolj določno lahko povedali, kako se stvari razvijajo. Sestajamo se sporočevalci v senci različnih političnih skupin. Tudi tiste politične skupine, ki niso podpisali delovnega dokumenta, želijo eh, k njemu prispevati, torej ali se mu želijo pridružiti. In to je način, kako bomo sodelovali ne glede na razlike, ki obstajajo med nami. Vsaj v bližnji prihodnosti se zdi, da imamo dovolj uh, konsenza, uh, tudi ta dokument uh, izraža določeno stopno soglasja. Pa še dve točki, Beneška komisija. Uh, ta je sporočila, zadnje dogodke in spremembe glede pravosodnega sistema na mačarskem. Oziroma podali so nek pisni dokument in mi izhajamo iz tega. Beneška komisija je pripravila zelo dober dokument, eh, na katerega vsi gledamo kot na nek standard pri ocenjevanju pravosodja na mačarskem. Veliko smo eh, črpali tudi iz poročila Beneške komisije. zelo nas zanima, kaj ima Beneška komisija povedati tudi o spremenjenih zakonih na mačarskem. To je prvi del. Druga stvar, ki jo želim povedati, preden zaključim, pa je eh, eh, omemba drugih držav članic. Te so bile omenjene v razpravi, danes govorimo o mačarski, ampak zelo pomembno je, da ta odbor in ta parlament eh, zasledujeta to, kar se dogaja tudi v drugih državah članicah pomembno je, da se temu posvetimo z isto energijo in pozornostjo, kot smo obravnavali, s katerimi smo obravnavali mačarski primer. Kot eh, član eh, in pa poročevalec za mačarsko in kot član tega odbora moram povedati, da si ne smemo dovoliti, da bi nas eh, lahko sumili kakršne koli uporabe dvojnih standardov ali diskriminacije to je povezano z našimi uh, standardi, skupnimi standardi in pravicami, ki se morajo izvajati povsod po Evropski uniji. V imenu vseh poročevalcev v senci uh, lahko rečem, da bomo vse druge primere zasledovali z enako pozornostjo. Zdaj pa se želim zahvaliti vsem odprt sem za prispevke vseh članov tega odbora. Hvala. Hvala, gospod Tavarež, za uh, prispevek. Samo še 20 minut uh, imamo. Pred zaključkom tega popovdanskega zasedanja pa še dve točki na dnevnem redu. Eh, pri obeh je poročevalec gospod Jakolino. Prva obravnava splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 vse oddelke. Torej, uh, osnutek uh, mnenja in pa predloge sprememb uh, k proračunu za leto 2013 nam bo zdaj predstavil gospod Jakolino. Uh, slišali bomo njegovo mnenje, potem komisijo in svet. Uh, če imajo kakšen komentar, zelo na kratko, prosim. Eh, potem bomo določili datum za predloge sprememb. Zdaj pa gospod Jakolino. Hvala, gospod predsednik. Eh, bom zelo kratek, predvsem tudi, ker je že zelo pozno. Torej, začeli bomo z mnenjem o proračunu za leto 2013. Večkrat smo že rekli, da od 2014 imamo nove finančne perspektive in zato je treba uh, se zavedati, da je ta dva, dva, to, to leto 2013 malo tudi prehudnega značaja. Kaj smo poskusili storiti? Tudi na plenarnem zasedanju prejšnji teden pri razpravi o trialogu, o mandatu za trialog za proračunska pogajanja, smo rekli, da se ne strinjamo z nekaterimi krajšanji, ki jih predlaga komisija. Uh, Želim predvsem povdariti nekaj, kar mi je posebej pri srcu in sicer so to programe proti organiziranemu kriminalu. Evropski parlament je sprejel sklep, da bo oblikoval odbor specifično nalogo, da pripravi prednostne naloge v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu, kot je naprimer tudi pranje denarja. Torej, to eh, predlagam, da se povečajo sredstva za to, potem tudi nekatere dodatne ukrepe v zvezi z varovanjem zunanje, zunanjih meja, potem eh, sklad za vračanje, potem SIS-2, eh, 20-odstotna rezerva plačil eh, za Europol in potem tudi pri Eurojustu. To je projekt, ki. Eh, torej, cilj vsega tega je, da se zmanjša jo ja, nekatere, eh, nekatere, da se ne krajšajo sredstva v tem obsegu, kot to predlaga komisija na področju varnosti, eh, svoboščin in pravosodja. Torej, mm, pripravili smo osnutek skup in ga razdelili preko sekretarjata in sicer so tu navedene najpomembnejše točke, najpomembnejši ukrepi in tudi na plenarnem zasedanju eh, pri razpravi o proračunu prejšnji teden sem opozoril na najpomembnejše točke. 27. junija 2012 smo že pripravili mnenje in gre pač predvsem za specifične točke, ki so za nas pomembne. Tudi svet se je že ukvarjal s tem, predvideva znižanje za 50 milijonov evrov en odstotek zmanjšan za vse agencije in tudi še določena zmanjšanja za SIS-2. Kar zadeva Schengen, smo mnenja, da je treba sedaj upoštevati predvsem tudi v luči razprav v svetu, da predvidimo proračun, eh, ustrezen proračun za evalvacijo Schengena. Torej, to bi bil tudi jasen politični signal, ki bi se lahko izkazal za koristnega tudi za izboljšanje odnosov s svetom, tako da bi prišlo do revizije sklepa, ki je postavila pod vprašaj pravno podlago. In sicer 76. člen, ki predvideva soodločanje, 70. člen pa tega ne predvideva in parlament je temu zato nasprotoval. E, torej, to je bil moj prispevek in seveda bom rad prisluhnil drugim. Hvala gospod Jakolino, sedaj pa gospod Domeren za komisijo. Ali želite kaj povedati? Ne? Ne, nujno. Ali še želi kdo besedo z vrst poslancev? Gospa Keller, prosim. Thanks. Uh, a general remark. Indeed, you mentioned uh, torej, omenili ste Schengen in eh, mislim, da so vse politične skupine se dogovorile, da bodo blokirala določene dosjeje pri pogajanjih svetom, kar zadev, to je povezano tudi s proračunom 2013. V predlogih sprememb se to še ne zrcali tako, ampak z nekaterimi se strinjamo, ki jasno kažejo, da ne sprejemamo stališče sveta, da smo odločeni blokirati določene zadeve in logično bi to pomenilo, da zadeve prenesemo v rezervo. In tako to bo seveda proces naslednjih eh, dni pred eh, rokom za vložitev, preden poteče vlog, rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala, jaz sem poročevalka v senci eh, in želim povedati samo eh, nekaj stvari. Torej, razprava še poteka o celotnem znesku proračuna za 2013 eh, za pravosodje in notranje zadeve in seveda se postavlja vprašanje, ali se zavedamo eh, predvsem tistih vprašanj, ki eh, so vedno večjega pomena in kjer eh, Ehm, se pa večujejo tudi pristojnosti Evropske unije na tem področju. Vemo, da svet želi zmanjšati proračun, ampak mislim, da moramo biti zelo ustrajni, da moramo ustrajati na svojem stališču. Gre seveda tudi za temeljne svoboščine. Uh, uh, finančna sredstva potrebujemo za boj proti nestrpnosti, um, proti Romom, proti um, homofobiji in tako naprej. Potrebujemo tudi boljše usklajevanje pravnih sistemov, skupnost, usposabljanje policistov. Pr Eh, potem tudi več skupnih ukrepov na področju azilne in migracijske politike in zato potrebujemo dovolj sredstev za financiranje področja temeljnih svoboščin. In nekaj, kar sem omenila tudi že prej, vedno obstaja neko neravnovesje nekako se poskuša večjo prednost dati skladu za vračanje in ne skladu za integracije. In upam, da bo v pogajanjih se ta povdarek še malo premaknil. Hvala. Še želi kdo besedo? Ne. Potem ima besedo spet gospod Jakolino. No, kar zadeva Schengen. tu eh, imamo nekako možnost rezerve iz proračuna in se za proračun in to, tu moramo poslati jasen politični signal. Vsi smo prepričani, da je svet tu storil eh, veliko napako s tem, da meni, da je pravna podlaga drugačna kot eh, to, kar smatramo mi kot pravno podlago, ki predvideva soodločanje in to je treba na vsak način upoštevati in videli bomo, kako se bomo še naprej odzivali na to in na vsak način upamo, da bo ta, eh, sprem, ta sklep spremenjen oziroma da um, bomo uporabili ta instrument rezerve za to. Potem, kar zadeva sodelovanje pri vračanju um, migrantov, nekaterih stvari je bilo upoštevanih v mnenju, ehm, mnenju, ki je bilo tudi v odboru za proračun že sprejeto. Seveda v proračunu čutimo težke gospodarske čase, ehm, torej potreba po varčevanju komisija se še ni odzvala na naše predloge sprememb, ampak upam, da se bodo z nami strinjali. Hvala, gospodje Kolino. Sedaj pa eno sporočilo, kar zadeva predloge sprememb. Treba je upoštevati koledar za predloge sprememb. Rok je avgust, 27. avgust opoldan. Eh, če nimate nič proti, da se eh, predlogi sprememb eh, ulagajo v angliščini, tako da eh, lahko prihranimo čas s tem, da jih ni treba nujno prevesti v tem času. Torej, rok za vložitev je 27. avgust. Ali se s tem strinjate? Ok. Se pravi, da bi glasovanje lahko odbijalo 3. septembra. S tem smo že pri zadnji točki, tudi to je točka Salvatora Jakolinja. Sklad za notranjo varnost, policijsko sodelovanje, preprečevanje kriminala in boj proti njemu ter krizno upravljanje. Gre za eh, eh, osnutek eh, poročila. Eh, in slišali bomo poročevalca in potem mogoče tudi še predstavnika komisije ali sveta, če to želita. In to je zadnja točka pred politnim odborom, odbo, eh, odmorom odbora za eh, svoboščine, državljanske svoboščine. Gospod Jakolin. No, to je zadnji dosije današnjega dni. In verjetno je prak pozornosti že razmeroma nizek. Gre za pomemben finančni instrument, ki je bil že predmet, predmet razprav v preteklih dejavnostih tega odbora. Jaz sem v zadnjih dneh predložil poročilo, ki ga želim na kratko povzeti. Gre za izboljšanje Eh, policijskega sodelovanja in tudi s tretjimi državami, vključno z mednarodnimi organizacijami. To je zelo pomembno pri boju eh, proti organiziranemu kriminalu in tako imenovanim čezmejnim kaznivim dejanjem. Torej, eh, seveda je treba ščititi predvsem zakonito gospodarstvo, in se boriti proti kriminalnim dejavnostim na tem področju. Gre tudi za hude primere čezmejnih kaznjivih dejanj. Torej gre za organiziran kriminal, uh, uh, ukvarjali smo se tudi s tem, da ponovno definiramo uh, Eh, koncept kritičnih infrastruktur in zdelo se nam je pomembno, da s objektivnimi merili in merljivimi merili eh, ocenimo doseganje specifičnih ciljev, naprimer število čezmejnih operacij in tudi odstotek osebja, ki sodeluje v teh pobudah in predvsem tudi njihovo sodelovanje pri dodatnem usposabljanju. Zato so potrebna seveda sredstva za sodelovanje in za preprečevanje kriminala. E, tu se ne strinjamo vedno z komisijo, kar zadeva porazdelitev teh sredstev, naprimer v. V 25. predlogu spremembe je 25 odstotkov uh, ustreznih sredstev, uh, oziroma 60 odstotkov se porazdeli preko nacionalnih programov, da bi dosegli večjo vključitev držav članic. Seveda pa potrebujemo tudi bolj uh, poenostavljene oblike dostopa do teh sredstev. Razen tega smo predvideli tudi različno razdelitev sredstev za nacionalne programe s porazdelitvijo, ki upošteva merila, ki smo jih ponovno definirali v nekaterih primerjih na novo definirali, torej naprimer pri kritičnih infrastrukturah je tako, ponekod smo eh, oblikovali take kriterije, kajti nekatere države članice so še posebej izpostavljene migracijskemu pritisku. Eh, o tem zdelo se nam je, da eh, š, eh, sklic na šengenski pravni red tu ni na mestu in zato smo to črtali. Torej, to je pač um, v glavnem osebina mojega poročila. Um, to poročilo sedaj preverja odbor in pričakujem si seveda tudi še um, možne izboljšave. Hvala gospod Jakolino za to predstavitev poročila o skladu za notranjo varnost EU. To seveda ni nič manj pomembno kot druge točke. Sedaj pa komisija in predsedstvo sveta, komisija, ali želite podati kak komentar? Ja, bom zelo kratka. Hvala poročevalcu za poročilo, ki gre v pravo smer in ki eh, tudi odraža določene razprave, ki potikajo v svetu in to bo tudi spodbudilo razpravo in pogajanje med svetom in eh, parlamentom. Eh, seveda se bo nadaljevalo specifično delo pri skupnih izgledih, kazalnikih. 2., 3. in 4. oktobra bomo imeli sestanek za te specifične instrumente in tudi predstavniki parlamenta bodo povabljeni na to, kjer si bomo ogledali skupne kazalnike. Potrjujem, da je komisija prav tako mnenja, da to ni inštrument, ki je relevanten za Schengen in zato se strinjamo s črtanjem sklica na države, ki so pridružene Schengenu, kar zadeva um, centralizirano ali decentralizirano upravljanje. Vemo, da je to politično področje, kjer doslej ni bilo eh, sredstev za nacionalne programe. Torej, to je veliko šipkejše kot na drugih področjih eh, notranjih zadev. Zato komisija predlaga delež 50-50, ampak kar za, predvsem v eh, razpravah s svetom pri financiranju pravosodja notranjih zadev in ko gre za povečanje deleža uh, eh, ISF-a, uh, eh, to je torej, ti, ti pogovori potekajo in komisija vidi določeno logiko v tem in poročevalec tudi uh, um, omenja kriterije za dodeljevanje sklad, eh, sredstev iz sklada. Že večkrat sem danes upora govorila o informacijskem dokumentu, ki smo ga posredovali. Predvsem dokument številka dve govori o porazdelitvi sredstev iz skladov za različne instrumente in tam smo izpostavili filozofijo eh, glede kriterijev za dodeljevanje sredstev. To povdarjam zato, kajti pri eh, skladu za notranje zadeve ali za izaj, azil in migracije, kjer se že lahko opiramo na zgodovinske podatke, je lažje. Pri tem skladu pa si moramo ogledati, da bi imeli lahke določljive kriterije, eh, ki zagotavljajo predvsem tudi eh, zagotovitev, da bo denar primirno uporabljen. Eh, Eh, potem eh, ne vem, ali so res eh, zunanje meje kriteriji za lokacijo teh sredstev. To je sicer dober kriterij za vizume in sklad ASFF. To ni nujno vizum namen tega instrumenta, ko gre za migracijski pritisk, ampak s poročevalcem in poročevalci v senci, bomo naprej še radi sodelovali ali želi tudi svet podati kratek komentar. Za zaključek eh, mi dovolite, da ponovim to, kar smo povedali že prej v zvezi z skladom za notranjo varnost. E, jutri bomo imeli delovno skupino v svetu in izhajamo iz tega, da bomo lahko zaključili tretjo obravnavo in upamo, e, da bo v svetu prišlo do zbližanja stališč. Pozdravljamo poročilo gospoda Jakolina in to, kar je povedala komisija. E, in komisiji smo hvaležni za to, da želi v delovni skupini še enkrat razložiti svoje um, kriterije. To je storila tudi pri drugih osnutkih. E, ta osnutek uredbe v svetu predstavlja e, nadaljni razvoj v primerjavi z prvotnim e, osnutkom komisije. E, gospod Jakolino. E, je očitno opravil dobro delo. Hvala hvala, um, gospod eh, Tavareš. Eh, nekako smo že presegli nas eh, čas. Bom čisto kratek. Hvala um, poročevalcu, gospodu Jakolinu. Imamo zelo dobre delovne odnose in to poročilo nikakor ni enostavno poročilo, to je zelo tehnično poročilo in uh, prav tako nam ne smemo gledati izven uh, konteksta, uh, eh, konteksta, ki zadevajo uh, konflikte med svetom in parlamentom glede šengenskega prostora. Um, Vse to je upli dobro vplivalo na eh, več poročil, ki smo jih obravnavali v odboru. Preostali čas želim še izkoristiti eh, za eh, predloge sprememb in želim tudi čim bolj sodelovati pri tem poročilu. Želim pa upozoriti samo še naslednje. In sicer imamo različne eh, kriterije, v skladu s katerim se sredstva dodeljujejo državam članicam. Eh, in sicer je naveden brutodružbeni proizvod, prebivalstvo, eh, prisotnost oziroma neprisotnost kritične infrastrukture, torej infrastruktura, ki jo je potrebno zaščititi za celotno EU in tudi dolžina zunanjih meja. E, o tem je potrebno še enkrat razmisliti, kajti to bi lahko zbudilo vtis, da e, imajo določene države prednost napram drugim in temu nikakor ne smi biti tako. E, no, to sem opazil pri prvem pregledu poročila. In do septembra bomo prav gotovo imeli priliko, da bomo sodelovali z poročevalcem. Eh, že sedaj se mu zahvaljujem eh, za eh, že opravljeno sodelovanje. Hvala. Še čisto na kratko pripomba za zaključek. Bom zelo, zelo kratek. Samo dve pripombi eh, v zvezi s tem, kar je povedala komisija, res 50-50 eh, eh, ta pod, razdelitev med državami članicami in komisija, kaj ti države članice se tega mogoče še ne zavedajo dovolj pomena tega in zato jih je treba spodbuditi, da čim bolje uporabijo ta sredstva, kajti države članice so tiste, ki najbolj učinkovito uh, lahko uporabijo ta sredstva pri upravljanju kriz. Drugo vprašanje se nanaša na kazalnike, na kriterije. Na kriterije. Komisija, komisijo prosimo, da si prebere tudi utemeljitve, naše utemeljitve, zakaj eh, gledamo na te kriterije drugače, da vidimo v tem tudi možnost za reševanje migracijskega vprašanja. Torej, to je povezano tudi z migracijskimi tokovi in vemo, da so pogosto migracijski tokovi v rokah mafije in organiziranega kriminala in zato je to ta instrument, bi tudi ta instrument bi lahko uporabili, kar zadeva gospoda Tavaresa, seveda ponujam eh, pripravljenost za eh, sodelovanje tako, da bomo oblikovali koherentno besedilo, ki bo Eh, zagotavljalo predvsem potrebe državljanov in državljank po večji varnosti in da bomo uspešni pri boju proti organiziranemu kriminalu in predvsem, da bomo lažje eh, upravljali s krizami. Hvala gospod Jakolino za vaše delo in hvala tudi, da ste pripravljeni še naprej delati na tem poročilu. Sedaj pa Eh, želim pa videti, da je eh, rok za vložitev predlogov sprememb 5. september 2012 opavdan in to je bil zelo naporn, izčrpen dan, dolgo smo delali, to je vse zadnji dan dela našega odbora pred poletjem. Začeli bomo spet eh, septembra. Želim vam, da bi avgusta, eh, avgust lahko uporabili, da napolnite baterije in da tudi pozabite na to naporno glasovanje, ki smo ga imeli danes popovdan. No, vse najboljše in zgodaj septembra bomo spet nadaljevali z delom.